Storili bomo tako kot zadnjič. Mislim, da je bilo kar učinkovito. Štev bom od 10 do nič. Ko pridem do nič, bomo začeli z glasovanjem. To bom storil v grščini. Sveda pa lahko sami štejete v svojih jezikih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4 dva, ena. Tako, torej po dnevnem redu bomo sedaj glasovali o poročilu Reimerja Bögeja o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Predlog spremembe 4. Za. Proti.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 Konec glasovanja. Apoorriptete med 367 prifus. Zavrnjeno. 467 glasov proti. Predlog spremembe 1 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Peraš favorijas konec glasovanja zavrnjeno predlog spremembe tri poimensko glasovanje glasujemo konec glasovanja tropologija trija arhetip šuforija glasujemo še enkrat. Konec glasovanja. A poriptete? Zavrnjeno. Sedaj pa želi besedo gospod Martin, prosim. Na kratko, gospod predsedojoči. Ko smo glasovali o predlogu spremembe 8, smo imeli na manjšem zaslonu še številko 7. Rad bi da bi zagotovili, da je bilo vse lepo in prav. Hvala lepa. Da, glasovali smo v predlogu spremljen B8. Gospod Mekmilan Mon, prosim. Gospod predsedujoči, moja glasovalna kartica ne deluje. Poslali vam bomo strokovnjaka, ta vam bo pomagal. Nadaljujemo. Končno glasovanje. Potrebujemo kvalificirano večino, poimensko glasovanje, glasovanje se začenja. Konec glasovanja. Engrinete me pentakošus 30. Sprejeto s 531 glasov za. Čestitke, gospod Böge. Imerisija diataksi problepiti psoforija. Nadaljujemo po dnevnem redu sledečim glasovanjem. Gre za poročilo gospe Hauk o predlogu spremembe proračuna številka 10 skozi 2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009 od elektrikomisija. poimensko glasovanje. Glasujemo. Perez Foforijas. Konec glasovanja. Sprejeto 559 glasov za. Čestitke, gospod Hauk. Nadaljujemo z naslednjim glasovanjem. Poročilo Klaus Heiner Lene, preverjanje veljavnosti mandatov poslancev. Predlog spremembe 1 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Končno glasovanje za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Čestitke, gospod Lene. Nadaljujemo po dnevnem redu. Gre za glasovanje odbora Libe predsedujoči se prekinja. E, Dnevni red o petih predlogih resolucij o možnostih za razvojno agendo iz Dohe po sedmi ministerski konferenci STO. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3, poimensko glasovanje. Glasujemo. Sprejeto 563 glasov za. Predlog spremembe 4. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Za. Proti. Vzdržani. Preverjamo. Glasujemo elektronsko. Predlog spremembe 1. Predlog spremembe 1. Konec glasovanja. Sprejeto 358 glasov za. 6 za. Zavrnjeno. Predlog srembe 2 se popravlja predsedoči. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto šest je bil brezpredmeten. Gospod Dezir, prosim. Je, je juste... Gospod predsedujoči, rad bi povedal sledeče. Če prav razumem predlog spremembe, potem se vse države članice STO angažirajo za to, da ne bi bilo izvoznih subvencij. In socialisti to podpiramo, na glasovanje se znamo je napaka. E per isto, Hvala lepa. Predlog spremembe 5. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Teraz šoforijes. Konec glasovanja. Sprejeto s 326 glasovi za. Predlog spremembe 7. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. prvotno besedilo odstavka 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Trinajsti odstavek, poimensko glasovanje, prvotno besedilo. Konec glasovanja. sprejeto s 377 glasovi za. Predlog spremembe 15 za, proti, ponavljamo 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. predlog spremembe 9 v dveh delih, oba poimensko glasovanje. Prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Perez Foforijas. Konec glasovanja. Zavrnjeno 366 glasov proti. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Perez Foforijas. Konec glasovanja sprejeto s 493 glasovi za. Predlog spremembe 8. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Pera Šuforijas. Konec glasovanja. Zavrnjeno 351 glasov proti. Sedaj pa prvotno besedilo odstavka 14 poimensko glasovanje. Prvi del glasujemo. Yes. Konec glasovanja. Sprejeto s 574 glasovi za. Drugi del. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 360 glasovi za. Predlog spremembe 16 je bil umaknjen. Predlog spremembe 10 poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 364 glasov proti. odstavek 18 prvotno besedilo. Za. Proti. Vzdržani. To moramo preveriti. Odstavek 18, elektronska preverba. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 358 glasovi za. sedaj pa končno glasovanje. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 370 glasovi za 125 proti, 125 vzdržanih. Sedaj pa še zadnje glasovanje danes, vendar pa previdno. Ob 12. bomo podelili nagrado Saharova. Torej, vidite, da smo hitri. Prosim pa, da nihče ne zapusti dvorane. Nadaljujemo po dnevnem redu. glasovanje o predlogu resolucije odbora Libe. Gre pa za omejevalne ukrepe, ki vplivajo na pravice posameznikov po uveljavitvi Lizbonske pogodbe. Odstavek 5. Dva predloga sprememb. ena in dve. Glasovali bomo ločeno. Prvi del za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Preverjamo elektronsko. Tip šoforije. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 502 za. Drugi del za. proti. To moram resnično preveriti. Vzdržani. Elektronsko preverjamo. Glasujemo. Peras pripovorijas. Konec glasovanja. Zavrnjeno 272 glasov proti. Sedaj pa prvotno besedilo 11. odstavka za. Proti, vzdržani, sprejeto. In še končno glasovanje. Za, proti, vzdržani, sprejeto prosim vse, da ostanete v dvorani za zelo pomembno podelitev nagrade Saharova. Čez 7-8 minut se bo to začelo. Sedaj pa še obrazložitve glasov. kar se uporabe sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji tiče. Beseda ima gospod Brzezina.